Ne grške oblasti so me prosile, da se oduzame parlamentarna imuniteta Teodorosu Zagorakisu. bomo ponovili ali sedaj funkcionira tolmačenje v angliščino. Dobro, to zdaj deluje. Koban, ich gar nicht. Gospod Koban, sploh nisem vedel, da znate tudi še druge, poznate druge besede kot rubbish.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 Ok. Torej, pristojne grške oblasti so poslale prošlo, da se oduzame parlamentarna imuniteta Teodorosu Zagorakisu. Pristojne pojske eh, oblasti so mi posredovale predlog za eh, oduzem parlamentarne imunitete Janusu Korbinu Mikiju. Eh, torej, ti predlogi.